govorili bodo mm, avtori. Najprej gospa Regner za dve minute, izvolite. Moški in ženske morajo biti ustrezno mm, zastopani med najizvršnimi direktori družb. Samo v tistih državah, kjer imamo obvezujoča pravila, lahko vidimo dober napredek in višji delež žensk v nadzornih odborih. Potrpljenje ne šteje več. Evropski parlament je opravil svojo nalogo. Kaj si želimo? Kar zadeva podjetja, ki kotirajo na borzi, morajo delež ženski do leta 2020 dvigniti na 40 odstotkov tako da bomo zagotovili objektivne postopke. Kaj to pomeni? To pomeni, da bomo iskali najboljše moške, najboljše ženske. To je dobro za gospodarstvo in to je tudi pravično in zato gre. To je pametno in to je tudi ponudba državam članicam. Sveda pa je vključen tudi delež, ki državam, naprimer Nemčiji, omogoča, da nacionalna prizadevanja vključijo v to. Že več let si prizadevajo za višji delež žensk v nadzornih odborih. To je ponudba za države članice, da bodo pogumne in da bodo sprejele to poročilo. Ta dosje je zaključen, je pred nami, na mizi in luksemburško predsedstvo si zasluži pohvale, kajti še vedno so polni energije, gre za veliko prizadevanje, kaj ti nekatere države članice ne želijo sprejeti tega mm, predloga. Kmalo nas čaka naslednji svet za poslovanje in tudi tam bi lahko države članice spodbudili, da si dosi dobro pogledajo dosjeje dober in mislim, da bi bilo dobro, če bi to sprejeli, kajti na koncu bo to dobro za moške, dobro za ženske, dobro za gospodarstvo in na koncu še nekaj. Prav zaradi te krize z begunci in uh, teme enakovrednosti, o tem vedno govorimo, zaradi tega je zelo pomembno, da govorimo o upravljanju podjetij in tudi o enakosti med moškimi in ženskami. Hvala. Hvala. Kolegica Gabriel, dve minuti. Je naslednja. Hvala, predsednik, gospa komisarka. Najprej se vam zahvaljujem, vam pa tudi Luksemburškemu predsedstvu in zlasti ministru, zato ker so sedaj sprožili razpravo o snutku direktive. Ampak žal, dve leti pozneje vidimo, da ni dogovora po prvi obravnavi in tu bi skoraj da lahko ponovila to, kar sem v preteklosti že povedala. Parlament je sicer opravil svoje delo, države morajo sedaj zavihati rokave in prenesti v prakso obveznosti za enakost žensk v Evropi. Ne najprej spomnim na dejstva. Zdi se, da imamo tu še vedno kar nekaj skeptičnosti glede te direktive. Po eni strani vidimo, da če imamo več žensk v odborih, to pomeni boljše upravljanje in boljše gospodarsko delovanje. Treba izkoristiti potencial žensk. Potrebujemo sredstva, da bi dosegli gospodarske in socialne cilje. Po drugi strani vidimo, da imamo tudi zakonodajne pritiske. Med osnutkom direktive in danes šli smo iz 15,8 odstotkov na skoraj 20 odstotkov žensk v upravnem svetu. In sedaj vidimo, da je vse več napredovanja, odkar imamo evropski zakonodajni pritisk. Podjetja sedaj vedo, da direktiva obstaja in zaposlujo več žensk. Še enkrat bi ustrajal tem, da imamo tudi učinek snežne kepe. To lahko dosežemo s direktivo, imamo lahko pozitivne učinke na različnih ravnih hierarhije, ne samo zaradi ukrepov, ki bi jih lahko izvajali. Za tiste, ki še niso prepričani, bodite vsaj pragmatični. Pa še druga pripomba, izbrana pravna podlaga, izbrana orodja direktive in predlogi parlamenta ponujajo veliko manevrskega prostora za države članice. Edino, kar že dve leti čakamo, so obveznosti držav članic in poenoteni ukrepi za doseganje rezultatov. Za konec troje. Odgovornost, fleksibilnost, konkretni ukrepi. In vsakem za vsako besedo stoji, stojo države članice. Hvala. Hvala, kolegica Gabriel. Sedaj pa dobi besedo gospod Šmit eh, v imenu sveta. Gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci, gospa Regner, gospa Gabriel, najprej čestitke za to možnost, ki jo imam, da lahko naslovim parlament, da vas obvestim o tem, kako napredujo delo glede predloga direktive o tem, da bi izboljšali ravnotežno zastopanosti spolov v upravnih odborih. Ta predlog je bil že sprejet v parlamentu, po prvi obravnavi smo že imeli stališče, kot ste omenili. In sedaj vidimo, da je pristop komisije poudarjen. Oktobra je komisija objavila nove številke o enakopravnosti žensk v upravnih odborih, tistih družb, ki kotirajo na borzi. Te številke kažejo, da imamo v državi samo petino žensk v odborih. To je zelo smešna številka in tu vidimo, da je prišlo do določenega napredka. Strenjam se, biti moramo zelo, zelo potrpežljivi, zato da bi prišli do enakosti ali uravnoteženosti. Torej, to pomeni, da moramo to rešiti na drugačen način in da moramo pospešiti naše delo. Ne smemo pozabiti, kako je bilo leta 2010, ko se je ta razprava začela na ravni Evropske unije. Samo en člen od desetih v upravnem odboru je, bil, je bila ženska. In sedaj še naprej rešujemo te težave. Nobenega razloga ni, da bi v 21. stoletju v pravnih odborih imeli samo moške. Potrebujemo večjo enakost v upravljanju. To so pozitivni signali za družbo v celoti. Potrebujemo enakost med spoloma v vseh odločilnih organih sprejemanja odločitev. Gre za konkretno enakost. To je tudi simbol, ampak dodal bi še nekaj. Raznolikost bo, kot ste rekli, gospa Gabriel, pozitivna zaradi dobrega upravljanja podjetij. Gospe in gospodje, Luksemburško predsedstvo je postavilo ta predlog med največje prioritete. Predstavili smo nov predlog redakcijsko, zato da bi dosegli kompromis na svetu. na svetu je bil predlog poglobljeno preučen. Imeli so razpravo in sedaj po vseh teh razpravah smo dali to tudi na dnevni red EPSKA. EPSKO se bo srečal v ponedeljek in ministri bodo preučili, če bi lahko imeli kvalificirano večino, zato da bi sprijeli ta predlog nočem prejudicirati rezultatov teh razprav na svetu, ampak žal vam lahko že sedaj napovem, da so nedavne razprave na Koreperju bile predvsej žalostne in ni bilo veliko spodbudnih novic. Danes pa sem slišal zelo dobro novico, kajti Ena država, ki jo vi zelo dobro poznate, gospa komisarka, je napovedala, da si je premislila. Torej, šla je iz negativnega stališča na pozitivno. Mislim, da je to dober signal. To je odličen signal. Kot veste, imamo v tem predlogu tudi zavezujoča pravila zaradi postopkov, zato da bi dosegli količinske celje. Postopek izbire člana upravnega odbora mora biti enakopraven in mora temeljiti na zaslugah in preglednosti. Glavna težava je v tem, da nekatere države članice drugače gledajo na to temo, stališča se razhajajo, nekatere države so bolj na predni fazi kot druge, ko gre za raven enakosti med moškimi in ženskami na tej ravni. In nasplošno bi rekel, da imamo konsens za to, da bi dosegli cilje v tem predlogu. Ampak, če bo velika večina držav članic za takšno zakonodajo na evropski ravni, žal zaenkrat eh, vidimo, da imamo tudi manjšino, ki preprečuje sprejemanje odločitve, Ampak, če se bodo drugi odločili za načelo subsidijarnosti in za to, da bi bili proti ali pa bi raje imeli prostovoljne določbe na evropski ravni, potem vse ne bo najboljše. Predsedstvo je zato kontekstu enakosti med uh, eh, ženskimi in moškimi sestavilo sklepe sveta. Ti so sprejeti in mislim, da bomo lahko to sprejeli tudi na svetu EPSKO 7. decembra. Torej izhajamo iz poročila institucij za enakost žensk in moških in seveda tu poštevamo tudi sedanje evropsko situacijo. Za konec bi povedal še nekaj. Poskrbeti moramo, da bi naše največja podjetja lahko imela prednosti zaradi talenta in dinamike tako žensk kot moških kajti Evropa ima toliko talentov, ki niso izkoriščeni. Zlasti danes vidimo, da imamo 60 odstotkov tistih, ki imajo univerzitetno diplomo in to so ženske. Nobenega razloga ni, da bi v 21. stoletju v podjetjih, v bankah, v drugih institucijah vladali načeloma moški. Dovolite mi, da se zahvalim Evropskemu parlamentu, ker je ohranilo to vprašanje enakosti med spoloma na dnevnem redu in upam, da bo ta razprava pomenila velik navdih za sestanek sveta ministrov 7. decembra. Hvala. Hvala, gospod minister Schmidt. Sedaj pa sledi razprava in prva je na vrsti gospa Legrip dve minuti. Hvala, predsednik. Gospa komisarka, gospod minister, nocoj, nas ni veliko. Tudi ni veliko žensk. Dve leti po tem, ko smo glasovali o poročilu in zato, da bi ponovno obravnavali večjo deležbo žensk v upravnih organih družb, ki kotirajo na borzi. Gospod minister, vi ste sicer prinesli dobre in slabe novice kot nek kurir iz sveta. Seveda vas prisrčno pozdravljamo, tudi komisarko Jourovo, vidimo napredek, vidimo napredek, ki bo zabeležen na svetu Ipsko 7. decembra, ampak glede na to, kar je rekla Marija Gabriel, bi se rada rekla, da v Evropskem parlamentu po prvi obravnavi vidimo, da se trudno bi bili odgovorni, lucidni, da bi imeli močne obveznosti, ampak tudi, tudi veliko pragmatičnih vidikov in spoštovanja stališč držav članic. Gre za spoštovanje načela subsidijarnosti, gre za spoštovanje različnih načel in želja. To, kar so države že rekle. Prevzeli smo odgovornost, naredili smo kar nekaj korakov naprej. Seveda nismo pozabili na to, da potrebujemo večjo udeležbo žensk v procesu sprejemanja odločitev v pravnih odborih. Tu nas je nekaj v parlamentu, ki menimo, da so obveznosti in kvote lahko dobre, recimo v Franciji je tako. Leta 2011 so sprejeli zakonodajo s kvotami in sedaj to deluje in je delovalo. Vidimo 33 odstotkov žensk v upravnih odborih velikih francoskih podjetij. Torej, obveznosti delujejo, ampak mi seveda spoštujemo to, kar lahko rečemo o kulturah, pravnih in drugih različnih pristopih držav članic, ampak seveda ne smemo pozabiti na to, kar so rekli drugi in pri tem bom ustrajala. Ne smemo potratiti eh, ženskega talenta, kajte to ne izpolnjuje ne izkoriščamo dovolj izobraževanja, tega odličnega talenta žensk, tu imamo tudi sistem usposabljanja in izobraževanja mladih deklic in žensk in to je treba upoštevati. Dank, Hvala, gospa kolegica Legrip. Sedaj pa minuto in pol, gospa Hed. Tak sem jih kodfarande. Den 14. juli år så uttalade sig rådet... Nu... Hvala. 2015 så ja, predsedujoča država Luksemburg pozitivno izrekla glede direktive o enakopravni zastopanosti moških in žensk v upravnih odborih. EU in OECD vidita potrebo po takšni direktivi. <clears throat> Enake možnosti v vodstvu podjetij, to je pomembno in um, uporabljamo tako gospodarske kot tudi feministične e, e, argumente oprit temu. Eh, podjetja bodo pridobila, če bo več žensk v vodilnih kadrih. To ima torej gospodarske razloge in razen tega je skrajni čas, da se um, razrušijo patriarhalne mreže, ki obstajajo v upravnih in nadzornih od odborih, kajti Doslej so moški imeli boljše možnosti, potrebujemo zakonske spremembe. Hvala, kolegica Hit, sedaj pa na vrsti kolegica von Storch. Eno minuto. Gospod predsedujoči, eh, parlament želi uveljaviti silo. Eh, Eh, ženske kvote, zakaj pravzaprav samo kvote za nadzorne odbore, zakaj ne tudi za delavce, ki delajo v jeklarski industriji ali pri gasilcih in zakaj eh, samo kvote za ženske, zakaj ne tudi za druge, za biseksualce, za homoseksualce, transseksualce in tako naprej. Kvote za, osib, za zasebna podjetja so posik v. Um, svoboda, podjetniško svobodo. Podjetnik lahko zaposli 100 moških, 100 žensk ali 100 šimpanzov. E, kvote so samo diskriminacija na osnovi spola. To diskriminira posameznike um, v korist določeni skupini in to zavračam. Hvala. Kolegica von Storch, sedaj. E, kolegica von Storch gospa Rigner, vam želi postaviti vprašanje ali dovolite to vprašanje? Sprejemate vprašanje? Ja, mikrofon. Ali ste brali poročilo? V poročilu mm, je govor o postopkih in sicer o objektivnih postopkih. Ne um, piše pa nič o kvoti v tem poročilu. Cilj je kvota 40 odstotkov v nadzornih odborih in cilj je napačen. Z metodami ne postane boljši, cilj je diskriminacija žensk, ker se jih zaposluje kot ženske. Cilj je torej napačen in zato to zavračam. Hvala. Sledi za minuto in pol gospa Bilbao Barandika. Gracias, Hvala lepa, predsednik. Danes v Evropi je 60 odstotkov diplomiranih študentov žensk, ampak večina vodilnih podjetij pa je moških. To je nepošteno in neenakopravno. To škoduje konkurenčnosti Evropske unije. Kvote bi lahko bile koristne pri prehajanju teh težav. Potrebujemo pa politično vizijo zato da bi spodbudili ženske k temu, da bi prispevali k evropskemu gospodarstvu. Študije so pokazale, Fiona recimo je objavila eno študijo prejšnji mesec, vidimo, da so najbolj uravnotežni odbori najbolj konkurenčni, imajo boljši gospodarski donos, imajo več zaupanja strank. Torej, Ne gre le za naše gospodarstvo, ampak gre za strategijo, ki bo delovala. Potrebujemo javne programe, zakonodajo, kot tudi naložbe. To bo privedlo do konkurenčne prednosti. In poskrbeti moramo, da imamo v podjetjih svetovne vodje, potrebujemo preglednost in poštenost pri postopku izbire odborov. Hvala luksemburškemu predsedstvu in komisarki za upravljeno delo, za interes in za osebni trud pri tej pobudi. Države, ki to blokirajo, morajo pregledati in spremeniti svoje stališča. Brez takšnega truda bodo to le prazne črke na papirju. Hvala, gospa kolegica. Sledi kolegica Forenca. Hvala, gospod predsedujoči. Zelo mi je žal, da sem slišala kolegico, ki eh, sploh ne prepozna problema, ki je očiten od 5. novembra naprej ženske delajo uh, za ston zaradi razlik v plačah med moškimi in ženskami. To je v moji državi tako in v Evropski uniji tako. Torej ne gre za določanje kvot eh, za zaščito žensk, temveč gre za to, da bi svet postal manj diskriminatoren. Uh, kajti diskriminacija ženske še vedno zelo izrazita v eh, torej, upravnih odborih, ampak ne samo tam. Zato moramo skupaj razumeti, kakšne so lahko strategije, da bi prebili ta strop, steklini strop, tako da bi moški in ženske imeli iste pravice in isto moč. Hvala kolegica Forenca, sedaj pa za eno minuto kolegica Reintke. Hvala gospod predsedujoči kolegice in kolegi, draga gospa komisarka, gospod Šmit. Pravzaprav bi bilo vse zelo enostavno. Imamo skupen politični cilj, enaka enakopravnost mošk, moških in žensk, uravnotežena zastopanost v upravnih ob, odborih, imamo instrumente, ki funkcionirajo, zavezujoči instrumenti, vsi bi profitirali, ženski, moške, gospodarstvo, politika. Politika bi včasih bila enostavna, nekatere države članice pa tega očitno še niso spoznale in med njimi je prva nemška zvezdna vlada. Zato, draga nemška, ženska, eh, nemška zvezdna vlada, eh, komisija je popustila določenim drugim predlogom in če bi sedaj predlog zabrnili, bi to bilo absurdno. Gospa Šlezi kot ministrica za družino v Nemčiji podpira ta predlog. Evropski parlament vas podpira. Uveljavite se, tako da bo naslednji predlog eh, sprejet z glasom Nemčije v svetu. Hvala kolegica Rajntke. Minuto in pol kolegica James. My contribution. Uh, Kakšen je moj prispevek današnji razpravi? To bodo moje izkušnje, ker sem bila direktorica v družbi, ki je kotirala na borzi v Združenem kraljestvu. Predsedovala sem tudi skrbniškemu odboru in vlagateljem. Kaj pogrešam tu? to, kar je prisotno v skupnosti. Ne, kaj poznate, pa koga poznate, to je pomembno. Pri iskanju kandidatov se vsi zavedajo tega. To je zelo slaba situacija. Seveda vsi želimo imeti več žensk v delih položajih, odborih, ampak kakšna je realnost? Žal, v realnosti ni tako. Ne gre za kvalifikacije in izkušnje gre za preglednost procesa novačenja. In kaj bi lahko imeli, če bi imeli kakovostno iskanje kandidatov? Z uvedbo kvot boj proti diskriminaciji postane skrivljen zaradi diskriminacije, da bi prisilili podjetje, da spremlja 40 odstotkov kvot, da jih kaznujemo, če tega ne storijo. To ni odgovorno ali celo realno v tej zakonodaji. Če Evropska unija res želi reševati asociacijo, potem prosim, da se vrnete nazaj k izhodišču in preučite, zakaj imamo mrežo teh direktorjev po Evropi. Žal tega predloga ne morem sprejeti. Hvala, kolegica Čims. Eh, eno minuto, kolega Bonano. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je ta razprava v tem trenutku ne pomembna in sicer eh, želim podati naslednjo primerjavo v zvezi z ženskami. V nekaterih državah, tudi v Evropi, eh, eh, imamo nekaj, kar se imenuje infibulacija in sicer je to. Eh, eh, eh, eh, Solo per motivi religiosi. E voi parlate... Eh, torej, ko jim eh, rižejo spolovila in sicer Torej, moramo se boriti predvsem proti temu. V arabskih državah se to dogaja in e, e, žrtve so deklice in s tem se moramo ukvarjati. Mi pa se ukvarjamo z upravnimi odbori. Torej, ti muslimani eh, kot svinje režejo de, eh, te deklice in to je to, kar nas mora zgroziti. Hvala, kolega gospod Bonano. Ali dovolite vprašanje kolegice Bilbao eh, Barandika? Najprej bi rada rekla, da smo se o tem pogovarjali spoštovanju mnenja vseh in isto zahtevam od vas. Prav tako vas prosim, da sodelujete pri vseh razpravah, ko govorimo o enakosti, diskriminaciji in trpljenju žensk. In to obsega tudi deklice in ženske iz držav, ki so zelo drugačne od naših. Veliko razprav smo imeli o različnih temah, vključno s tem obrazovanjem in vem, da v pogosto niste bili tu. Frau kolegi. Eh, gospa kolegica, razumem eh, vaš, vašo pripombo, vendar niste postavili vprašanja eh, kolegu Buonanu. Želim poudariti, da sem na 22. mestu med vsemi poslanci, kar zadeva prisotnost. Eh, um, v parlamentu. Eh, govorim o tem, kar se dogaja v svetu z ženskami, vi pa govorite o upravnih odborih. Eh, sramujte se, vi eh, mislite samo na kariero, samo na moč, ne pa na to, kar se dogaja na svetu ženskam. Vi ste radikalne šik komunistke, ki rade jejo kavijat in pijejo šampanc. Hvala, kolega Bonano kolega Bonvano, moram vam povedati, da e, razprava teče o temi, e, o kateri so govorile kolegice, vi pa niste govorili o tej temi, kolegica Šujca. No, no. Hvala, kolegin Šujca. Kolegica Šujca je na vrsti naslednja. E, žal mi je, što je. Res mi je zelo žal, ker je gospod Bonano prekinil to zelo dobro razpravo, ampak res bi mi bilo bolj všeč, imeli več moških tukaj. O tem govorimo ženske in to se zdi, kot da gre za naš interes in kot da se borimo za naše interese, ampak žal je v parlamentu tako. In starejša kot sem, vse bolj podpiram kvote, kajti družba ne bo enakopravna, dokler ne bomo imeli enakosti med ženskami in tu moramo imeti 50-50 odstotkov ali celo več žensk kot moških. Seveda moramo imeti enake pogoje, enake postopke, kot je rekla kolegica. Res smo napredovali od leta 2010, kot je povedal gospod Schmidt, hvala, ker je luksemburško predsedstvo postavilo to temo v ospredje. Iz 11 odstotkov smo šli na 21 odstotkov žensk v pravnem odboru. To je zelo dober napredek, ampak to še vedno ni dovolj. Rekli ste, moramo biti potrpežljivi, ampak eh, no, ženske smo znane potem, da smo potrpežljivi, ampak napočil je čas, da imamo enakopravnost med spoloma v upravnih odborih in prepričana sem, da bomo uspešni pri tem. Ampak države članice so tiste, ki se morajo odzvati. V ponedeljek 7. decembra pričakujemo, da boste mm, pritisnili na države in da bodo države sprejeli to direktivo, kajti jasno je, da tam, kjer imamo zakonodajo, se potem podjetje drugače obnašajo tam. Tako da bi vas res prosila, tu je parlament sicer opravi svoje delo, ampak prosim, da nadaljujete delo tudi na svetu. Glede univerzitetno diplomiranih žensk, tu jih imamo 60 odstotkov proti 40 odstotkom moških, tu tudi tu vidimo nesorazmerje in jasno je, da imamo drugačno razmerje v različnih državah. Naj spomnim, da imamo na Malti recimo predvsem manj žensk, v odborih in drugih jih imamo 21, torej vsi bi radi imeli boljše razmere. Hvala. Sedaj pa kolegica Anibol. Anibol za eno minuto. <clears throat> Mikro. Z mikrofonom. Rada bi se zahvalila luksemburškemu predsedstvu za opravljeno delo. Res ste dobro delali in to ste dali ponovno na dnevni red, ampak tega nikoli ne bi smeli zbrisati z dnevnega reda. Kot so rekli številni, podjetja, ki imajo več žensk v pravnih odborih, delujejo bolje. To samo po sebi je že prepričljivo, ampak nismo blizu enakosti, daleč od tega smo, kot vemo, in seveda tu ne izkoriščamo tako velikega talenta žensk, čeprav se je število žensk v odborih večalo od osnutka komisije, odkar je bilo to objavljeno, to ni dovolj. In v Združenem kraljestvu je to naraslo. Tam imamo 25 odstotkov teh neizvršnih direktorjev, ki so sedaj ženske. In vemo, kako je v Združenem kraljestvu, imamo konzervativce v vladi in ti preprečuje sprejetje predloga. Ampak omenjam neizvršne direktorje, kaj ti zato gre pri tem poročilu. Ampak premakniti se moramo naprej, poskrbeti moramo tudi, da imamo izvršne direktorje, da so to ženske. Hvala, kolegica Hannibal. Sedaj pa eno minuto, kolegica Žitnanska. Ďakujem veľmi pekne. Dnes nie... Hvala. Danes eh, ne govorimo o tem, ali je dobro ali ne, ali imamo več žensk v družbah, ki kotirajo na burzah. Seveda je bolje če bi imeli večjo raznolikost, večjo pestrost. To velja tudi za etnične pripadnosti ali za e, invalidne osebe. So družbe, ki bi lahko e, sprejele takšne kvote, kajti to je seveda tema, o kateri se v družbi e, nasplošno že dolgo razpravlja. Mislim pa, da ni nujno, da v vseh državah podprimo ženske na ta način. E, če v nekaterih podjetjih to ni e, ugodno, potem naj bi se temu odpovedali. Ali naprimer podpiramo infrastrukturo z, eh, družine, bodimo eh, politiki, ki se zauzimajo za dobre prakse v podjetjih, to je mogoče počasna, vendar varna pot. Hvala kolegica Žitnanska, kolegice Vikstrujem ne vidim v dvorani, zato je na vrsti naslednja kolegica Ajuto. Eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, kot uh, gibanje petih zvest smo proti uh, uvedbi uh, Eh, kvot za žensk, tako v družbi, eh, družbah, ki kotirajo na borzi, kot tudi v politiki in tako naprej, kajti očinkovito sodelovanje in uveljavitev žensk mora biti plot naših sposobnosti in naših eh, zmogljivosti in to um, se mora zgoditi s transparentnimi merili, ki veljajo za vse. Ni pravilno, da bi um, se določila, eh, da bi nekdo dobil eh, tak eh, položaj samo zato, ker je ženska. Torej, to mora temeljiti na zaslugah. Zato nočemo sprejeti takšnega zakonodajnega akta, kajti to kaže, kot tudi pri direktivi o maternem dopustu, da v bistvu svet ne sprejima pravilnih odločitev mi moramo sprejeti, sprejemati dobre odločitve pravočasno in to je treba spremeniti in to, kar delamo tu za nas, ni več spremljivo. Hvala, kolegica Ajuto. Sedaj pa sledi gosp... kolegica Kapl za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči, gospod minister Šmit, gospa komisarka. Um, Eh, torej koncerni, ko, ki kotirajo na nemški borzi, morajo imeti eh, naslednje leto 30 odstotkov žensk v upravnih odborih. Eh, sedaj jih je 26,6 odstotka, v Evropi 18 odstotkov. Nemčija je sprejela takšno kvoto zakonom v nadzornih odborih o tem se bo odločalo naslednji teden in sicer gre za izvajanje direktive, ki predvideva, da bi do 2020 zvišali um, dele žensk um, na 40 odstotkov. Ampak um, to, o čem razpravljamo, to ni v pristojnosti EU kajti tu eh, se ne spoštuje načela subsidijarnosti. Raznolikost spolov eh, vpliva na uspešnost podjetij. Podjetja z visokim deležem žensk so v Nemčiji zelo uspešna na borzi. Ženska eh, kot nadzor, v nadzornem odboru bi, ženske v nadzornem odboru bi seveda dodatno prispevali k temu. Hvala kolegica Kapel, sedaj pa minuto in pol kolegica Šojdrova. Eh, hvala predsednik kolegi ja bojim se da mora evropska unija dan danes obravnavati predvsem varnostna vprašanja to so zelo pomembna vprašanja ampak ja tudi enakost med spoloma je pomembna in pomembno je da obravnavamo takšna vprašanja češka vlada se je odločila in prav danes, da bo v klubu tistih držav, ki so pozitivno naklonjene temu vprašanju. Naša vlada je jasno rekla, da podpira uravnoteženo zastopanost med moškimi in ženskami. Prav tako bi radi, da so ženske dobro zastopane v velikih podjetjih na Češkem. Bomo imeli šest eh, podjetij, ki so v okviru tega, ampak mislim, da nismo izčrpali vseh drugih sredstev, ki so na voljo. Ni mi všeč, da bomo začeli z zasebnimi podjetji. Treba je začeti z javnimi podjetji. Treba je začeti z vlado, z regionalnimi organi, kajti mislim, da bi države morale to obravnavati same. Pa tudi zasebna podjetja bi morala videti v njihovem interesu, da je več žensk v upravnih odborih. Hvala predsednik, hvala Luksemburško predsedstvo, gospodu Šmitu za vas trud. Hvala tudi vsem drugim za to, ker se trudite za enakost med spoloma. Omenjamo 21 odstotkov, to nam bi bilo povprečje žensk v evropskih upravnih odborih. Med temi 21 odstotki pa imamo nekatere države, ki dosega celo 30 odstotkov, druge pa 2,5 odstotka. In vidimo, da ko imamo zakonodajne postope, ko imamo pravila in pravo, ki to določa, to deluje. Torej, to pomeni, da imamo diskriminacijo tam, kjer ni zakonodaje, imamo diskriminacijo, imamo neenakost, ni volje, da bi imeli ženske v upravnih odborih. Kakšno vprašanje vam zastavljam? Komisija je opravila svoje delo, parlament pravi zavezujoč obveznosti in rada bi vedela, katere so bili argumenti tistih držav, ki so proti, da bi se lahko pogovarjali z njimi, da bi imeli dialog, da bi našli rešitve, kajti naš cilj je, da najdemo rešitve predam. Hvala. Hvala. Kolegica Arena, eh, kolegica Görling, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da se vsi strinjamo, da so ženske podzastopane tako na ravni eh, upravnih odborov, kot tudi nadzornih odborov. Seveda so razlike med državami članicami in moramo tudi priznati, da se stvari izboljšujejo. Jaz sem mi, vedno mislila, da je ženska boljši moški v določenih funkcijah, nočem pa kvot. Eh, kajti zdi se mi, da to ni dobro. Bolj verujem, verjamem v zasluge, pa tudi v subsidiarnost. In, in moja, moje mnenje in vlade moje vlade. In eh, mnenje moje vlade je, da morajo to uh, odločitev sprijeti eh, države članice. In v četrtem členu govorimo predvsem o fleksibilnosti. Hvala Luksemburgu. Luksemburg nam je prisluhnil in mogoče je to začetek dogovora. Na vsak način želim Luksemburgu veliko sreče pri tem. Hvala, kolegica Görling. Sedaj pa sledi za minuto in pol kolegica Koslovska Rajevic. E, Hvala, gospod predsedujoči, gospod minister, gospe in gospodje, že neštitokrat smo govorili o tej direktivi v tem parlamentu in zdaj ponovno razpravljamo o tem, kajti mnoge organizacije in mnoge inštitucije si želi eh, enakopravno zastopanost žensk v upravnih odborih. Eh, to naj bi bilo dejstvo, ampak eh, manjšina blokira tak sklep v svetu. Nekatere države se upirajo takšni odločitvi in predvsem vas želim opozoriti na to, da je ta manjšina, ki blokira, zelo raznolika švedska, nizozemska, ki se s tem uh, ukvarjajo in ki uh, imajo različne rešitve. Nemčija je uvedla kvote, tudi Švedska veliko financira, veliko programov financira. Ampak um, um, kljub temu so po drugi strani države, ki ne naredijo nič, da bi zagotovile enako zastopanost v upravnih odborih mošk in žensk, moških in žensk. Torej, različno se je treba uh, pogovarjati s tistimi državami, ki nimajo nobenega pristopa do tega in tistimi, ki imajo pozitiven pristop do te direktive. Mogoče bi bilo možno združiti ti, ta različna mnenja in tako bi dosegli ta skupni cilj, kaj ti kaj si želimo. Želimo predvsem prebiti ta stekleni strop in želimo, da se ne zapravljajo talenti žensk. In to ne velja samo za svet politike, temveč tudi za svet eh, podjetij in gospodarstva. Sedaj pa je na vrsti gospa Moli za eno minuto. Hvala, gospa, gospod predsedujoči. Želim se zahvaliti tudi um, Luksemburškemu predsedstvu za vsa prizadevanja. Tu uh, smo leta 2015 in to nas čudi, da se moramo še tako uh, trdo boriti za enakopravnost spolov. Um, po, Zivam vas k večjemu napredku pri tej detektivi skupaj z drugimi. Moramo sprejeti ukrepe sedaj smo zelo frustrirane, da bi, ko smo pregledali direktivo o materinskem dopustu in mislim, da potrebujemo neko spremembo pri enakopravnosti spolov. In tu v tej direktivi gre eh, tudi za eh, kulturo v določenih podjetjih. Če je več žensk v visokih pozicijah, potem se s tem vpliva na vse ravni v določenem podjetju. Če je več eh, žensk v vodilnih funkcijah, to pomeni več enakopravnosti um, za ženske v celotnem podjetju. Hvala, kolegica Mudi, sedaj pa. Eh, eno minuto, za eno minuto, gospod Tomašič, hvala. Žene so še zmeraj pod eh, zastopen spol eh, med člani upravnih odborov evropskih gospodarskih družb. Če o tej in podobnih temah razpravljamo večkrat na leto, se vsi strinjamo, da Eh, vodilna mesta v evropskih podjetjih morajo biti dostopna za moške in ženske enako. Ženske morajo, enak, morajo imeti enake možnosti kot moški, kajti eh, enake sposobnosti imajo, enako lahko trdo delajo in izvršujejo eh, zapletene naloge. In zato naj bi ženske imele enako pravno vlogo v ekonomskem svetu, kajti to si zaslužijo in ne zaradi milosti. Vsaka ženska Eh, ki dobi tako funkcijo, je s tem dokazala, da ima enake sposobnosti, kot jih imajo moški. In zato moramo predvsem delati na tem, da se bo spremenila ozaveščenost v podjetniškem svetu v Evropi in vsak napredek nam bo pri tem seveda pomagal. Hvala. Hvala, kolegica Tomašič. Sedaj pa za minuto in pol kolegica Petir. Eh, hvala, gospod predsedujoči. 15 odstotkov žensk je v upravnih odborih in 21 odstotkov v nadzornih odborih. Imamo torej ta steklini strop, eh, ni eh, večjih sprememb. Eh, strinjamo sem se, da moramo ženskem omogočiti dostop do vrh upravnih svetov. Kvote verjetno ne bodo rešile strukturnega problema podzastopanosti žensk. Lahko prispevajo k spodbujanju večje enakopravnosti spolov in od odpirajo ženskam nove priložnosti, ki jih sicer ne bi imele. Nihče ne pričakuje, da bodo ženske dobile pozicije samo zato, ker so ženske. Kvote morajo biti neke vrste eh, spodbude, da bi ženske z ustrezno kvalifikacijo tudi dobile takšne funkcije. Eh, torej ne zato, eh, ker so žene, temveč zaradi zaslug. Poslovni svet ne more biti samo moški svet, sedaj pa je. E, moramo ga odpreti za ženske in pri tem moramo biti enotni. Model imamo in eh, moramo delati na izvajanju tega modela in sicer tako, da ne bomo rušili subsidijarnosti in da ne bomo zavezovali zasebnih podjetnikov eh, k nečemu, česar tudi v javnem sektorju nismo sposobni izvesti. Hvala lepa kolegica Petir, eh, malo prezgodaj sem um, um, udaril s kladivcem, se opravičujem, sedaj pa eno minuto, gospa kolegica Steinbrück. Od 2010 se veča dele žensk v nadzornih odborih v Evropi zelo počasi. To je majhen nazariza v steklenem stolu tropu, ampak zelo majhna. Komisija je predlagala, da bi v Evropi imeli transparenten postopek za imenovanje članov nadzornih odborov s ciljem, da bi do leta 2020 40 odstotkov um, članov nadzornih odborov bile ženske. 2014 se je parlament s tem strinjal, sedaj pa čakamo že dve leti, da se bo premaknil svet svet, prostovoljni dogovori ne prines, prinesejo nič. V državah, kjer imamo zavezujoče določbe, eh, beležimo korak, eh, pozitivne korake. Zato ne razume moja država ima zavezujočo kvoto v nadzornih odborih, nekaj se je spremenilo. Ne razumem, zakaj so te države proti. Torej, eh, rešitev moramo najti. Strinjam se s kolegico Rino. Moramo se ponovno pogovoriti. Se ne gre za to, da komu kaj vzamemo, temveč da ustvarimo neko osnovo, ki bo veljala potem za vse. Evropejce. Hvala, kolegica Štajnruk. Sedaj pa minuto, kolegica Komodini, Komodini Kakija gospod predsedujoči. Um, um, um, vi razumem razočaranje nad Malto, ampak um, države članice imajo različne pristope. Um, in um, čeprav je, so pred volitvami obljubili, da bo več žensk v vladi, se to ni zgodilo. Um, torej, zastopanost žensk v gospodarstvu seveda Eh, je pomembno tudi za gospodarsko rast in tako naprej. Ampak tu danes govorimo predvsem o neizvršnih direktorjih, tega pa ne podpirajo države članice, tudi v svetu um, pri, niso pripravljeni storiti tega koraka. Um, potrebujemo seveda, nadaljna prizadevanja, tudi povečanje sposobnosti zmogljivosti. Dosti je seveda kvalificiranih žensk, tudi družba ni proti enakopravnosti, tudi na Malti je bilo več poslank izvoljenih v parlament kot moških. Tu gre za to, da damo Eh, kvalificiranim ženskam enake možnosti kot eh, moškim. Nočemo ustvariti dodatne birokracije, vendar želimo zagotoviti, da se javna in socialna odgovornost jim leta resno. Hvala. Kolegica Komodini Kakija, sedaj pa eno minuto, kolegica Jongirius. Hvala, gospod predsedujoči. <clears throat> Svetovni gospodarski forum je rekel, da bo svet leta 2095, eh, upajmo, da doživel enakopravnost spolov. Eh, no, potem bi eh, jaz morala doseči visoko starost 135 let, ampak pravzaprav nočem tako dolgo čakati. Nizozemska, Nemčija in druge so spoznali, da Ehm, i upravni odbor in nadzorni odbor eh, z enako zastopanostjo moških in žensk eh, dosega boljše rezultate. Moja država nizozemska tega še ni razumela in nizozemska podjetja zato ne izkoriščajo talentov in vizij žensk. Ehm, in sicer ženske niso uspešne pri eh, trenutku zaposlitve. Sedaj želi luksemburško predsedstvo iskati, reši, iskati rešitev iz te blokade, vendar treba je nujno hitro ukrepati, hitro moramo najti v, eh, kompromis, kajti na nizozemsko predsedstvo ne moremo šteti v tem primeru. Hvala gospa kolegica Jongirjo, sedaj pa gospod kolega Seinfeld za minuto in pol. Hvala gospod predsedujoči. Danes govorimo o zelo resni temi in tudi zelo kočljivi temi. Ni nobenega razloga, da v moderni, sodobni družbi 21. stoletja ni enakosti, enake zastopanosti eh, spolov, eh, predvsem, ko govorimo tudi o javnih inštitucijah, vendar tudi o inštitucijah, ki so reprezentativne za družbo. Vendar ta problem, o katerem danes govorimo, se nanaša na zasebni sektor. Razumem ta problem. Vendar moramo se, moramo e, se spomniti, da gre za podjetniško dejavnost, za svobodo podjetja sprejemati e, odločitve. E, torej imamo tu pravico do lastnine, tudi države članice so avtonomne in avtonomno sprejmejo ustrezno zakonodajo. In to je povezano še z naslednjim načelom in sicer načelom subsidiarnosti. Um, zato razumem ta, sicer razumem ta problem in tudi razumem, da je to um, tema, ki um, um, nas zaposluje že tako dolgo in nas še bo. Gre za spremembo kulture, ne pa za spremembo zakonodaje. Pri tem hvala kolega Seinfeld, sedaj pa kolegica Neuchl eno minuto. Eh, Gospi in gospodje, danes govorimo o tem, ali potrebujemo kvoto ali ne. Jaz moram reči, sej, eh, že imamo desetletja kvoto, eh, moško kvoto eh, zadostuje isključno, da si moški, da zasedeš določene funkcije. Ženske razmišljamo o tem, ali je kvalifikacija zadostna. Še enkrat pravim, že desetletja imamo kvoto moških. Eh, kvota moških na Malti je 97,5 odstotka, v evropskem pa v prečju pa približno 80 odstotkov. Zato mm, želim še enkrat jasno povedati, naša pravica kot, ženska, kot ženske je in ni nepošteno, da zahtevamo 40 odstotkov, naša pravica je in to ni nepošteno. Če bi zahtevali 50, 60, 70 odstotkov, bi lahko razmišljali o tem, ali to ni mogoče preveč. Ampak zdaj zahtevamo samo to, kar nam pristaja. Moško kvoto imamo že desetletja. Hvala, kolegica Neuhl. Sedaj pa sledi postopek pritegni pozornost predsedujočega in lahko upoštevamo vse kolege in kolegice, ki so se prijavile. Začela bo kolegica Šulin. Besedo predsedujoči enakost spolov ki je ena izmed pomembnih načel sodobne demokratične družbe je pristop ki ženskam in moškim omogoča enako udeležbo na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. poleg uravnotežene zastopanosti spolov na področju političnega udejstvovanja s katerim se ukvarjamo zadnja leta potrebujemo tudi uravnoteženo zastopanost spolov na gospodarskem področju pozdravljam pobudo da svet pospeši sprejetje skupnega stališča glede direktive komisije iz leta dva tisoč dvanajst s katero bi uvedli cilj minimalnega štirideset odstotnega deleža za predstavnike nezadostno zastopanega spola med neizvršnimi direktorji v upravnih odborih številne raziskave s tega področja dokazujejo da upravni odbori ki so spolno uravnoteženi z bistveno bolj celovitimi odločitvami dosegajo boljše rezultate saj upoštevajo želje in pričakovanja tako ženske kot tudi moške populacije. Hvala, gospod predsedujoči. 2012 je bila predlagana direktiva, da bi 40 odstotkov članov um, nadzornih odborov bili, um, bile ženske, tako da bi ženske bile enakopravno zastopane v družbah, ki kotirajo na borzi ampak uh, očitno in očitno je to imelo določen vpliv, kajti oktober 2015 je bil delež že dosti višji kot 2012 pri družbah, ki kotirajo na borzi. 11,9 eh, odstotka 2011, sedaj pa je 21 odstotkov žensk. Vendar v večini držav EU um, so eh, redke, razen v Franciji, v Nemčiji, na Finskem, kjer je ta delež eh, več kot 25 odstoten. Ženske so še posebej prizadete v času krize, bolj kot drugi. In to se je že pokazalo. Manj zaposlenosti pri ženskah vidimo v vseh sektorjih, ne samo v podjetjih. Hvala, kolega Marjas, sledi kolega Jakovčič. Hvala, gospod predsedujoči. Na, dobrem, na dobri poti smo, gremo v pravo smer, ampak cilj je še vedno očitno zelo daleč, oddaljen. Ko sem bil mlajši, sem se tudi jaz malo čudil, zakaj eh, potrebujemo kvote. Po 25 letih v politiki pa sem definitivno prepričan, da je to edini, edina prava pot, če želimo pravo enakopravnost moramo se vprašati, kako bi bilo, če bi ta parlament izgledal, če ne bi bilo eh, politične eh, kvote na pri posameznih seznamih. Predvsem, ko govorimo o manjši, manjših eh, skupinah teritorijalne samouprave, ampak pristop, ki smo ga slišali o moških kvotah, eh, to verjetno nam ne bo pomagalo, da skupaj iskreno uh, razpravljamo o enakopravnosti spolov. Takšen radikalizem ne prispeva veliko, predvsem ne nam, ki si res želimo to enakopravnost. Hvala, kolega Jakovčič, kolega Etheridge. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, gospod predsedujoči. 40 odstotna kvota žensk. Uh, Eh, zavezujoča kvota, to je enostavno poseg v svoboden trg. Brez svobodnega trga in podjetij na svobodnem trgu nimamo svobodnih ljudi. Eh, to, kar si moramo ogledati, je kakovost priložnosti, eh, ne kakovost rezultata. To je najpomembnejša stvar. Zelo pomembno je, da politiki in tudi državni organi ne um, omejijo svobode, zato da bi dosegli cilje, za katere se jih potem pohvali. Um, torej, svoboda uh, je najpomembnejša v eh, družbi, ki se ima za zari svobodno. Hvala kolega Esurič, sedaj pa kolega Polčak. Děkuji za udělení slova. Hvala, gospod predsedujoči, za to, da ste mi dali besedo. Posik v svobodni trg, no, o tem je treba razmisliti. Eh, bog ali vir ali karkoli določ med moškimi in ženskami in to je 51 odstotkov žensk in 49 odstotkov moških. To je eh, eh, naravno razmerje nisem proti 40 odstotnem deležu v upravnih odborih. Če pa se oddelimo od naravnega razmerja, to se mi zdi nenaravno in svobodni trg po mojem ni odločilni dejavnik pri tem. Vendar moramo eh, pomisti pred lastnim pragom. Ne samo komisija ne dosega 40 odstotkov, pokažite mi nek javni organ, kjer dosegamo to naravno razmerje. Torej moramo doseči najprej, um, moramo najprej pomesti pred lastno pred pragom in potem kritizirati druge. In zadnja v od, uh, od ciku KGDI, kolegica Bikstrom gospod predsedujoči, vso življenje sem se zauzemala za pravice žensk. Eh, delala sem v krogih, kjer so prevladovali moški in to je tu, tudi v parlamentu tako. Vendar direktiva komisije, po moje, ne more doseči prave enakosti. Sem liberalka in mislim, da morajo podjetja sama uh, odločati o tem, kdo jih bo vodil. In razen tega gre tudi za lastninske pravice. In to je nekaj temeljnega. In te lastninske pravice ostajajo še naprej eh, bistvenega pomena. Razen tega se mi zdi, da smo tu, eh, s, želimo uresničiti napačne cilje. Eh, Eh, potrebujemo dobro oskrbo otrok eh, v vseh državah članicah in to, da se moški in ženske skrbijo za otroke danes. Eh, mnoge ženske se odpovejo karieri in postanejo gospodinje. Tega si Evropska unija ne more privoščiti, da ima tako super izobražene gospodinje. Moramo poskrbeti za to, da se to ne bo zgodilo. Hvala kolegica Wikström, prej sem rekel, da lahko lahko upoštevam vse, ki eh, so se prijavili. Če se je kdo prijavil pozneje, pa tega ne morem več upoštevati, kajti čas nas preganja. Zato smo končali postopek pritegni pozornost predsedujočega in za eh, svet dobi besedo spet eh, minister Šmit. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Uh, uh, 60 let je od rimskih pogodb. In tedaj se moški še niso zauzemali toliko za pravice ženske. In tedaj so že zapisali enakost plač moških in žensk. To je zanimivo, kajti tedaj je bila razlika med plačami moških in žensk velikanska. velikanska. In še vedno danes ugotavljamo 60 eh, let eh, po pripravi rimskih eh, pogodb, da obstaja razkorak med plačami moških in žensk. Če ne bi zapisali določbe v rimsko pogodbo, kaj bi se zgodilo? Dvomim, da bi prišli do današnje situacije, čeprav je tudi današnja situacija še vedno nezadovoljiva. To, kar je predlagano, nikakor ni e, cilj, ki si ga želimo. Cilj je, da se enakost uresniči, da sploh ne razpravljamo o tem, da je treba spodbujati ženske in podpirati ženske, ker bi bilo pač normalno, da je enkrat 60 odstotkov žensk, drugič pa 60 odstotkov moških. Eh, resničnost pa je povsem drugačna. Danes eh, pa potrebujemo nek instrument, zato da ne bomo morali počakati še nadaljnih 60 let, eh, da zagotovimo enakost. Ne prosim za potrpežljivost, preveč potrpežljivosti smo že morali pokazati. Sprašujete, kakšno je mnenje sveta? Mnenje sveta ni toliko drugačno od številnih mnen tukaj v dvorani, naprimer glede subsidijarnosti Eh, glede te, nekateri pravijo, da uh, so podjetja svobodna, se pravi uh, razno. Ličnost sveta ustreza raznoličnosti mnen tukaj. Luksemburško predsedstvo bo pa storilo vse, kar je v njegovih močeh, eh, še več kot lahko, vendar kvalificirana večina je kvalificirana večina in eh, treba se je boriti, da dosežemo cilje in zato bomo storili vse, kar je v naših eh, močeh in to vam jamčim. Hvala. Hvala lepa, gospod minister Schmidt. Eh, Nasplošno ni dobro, če ženskam obljubimo preveč. Eh,